Kolegi, po eh, tem zelo razborljivem in inspirativnem govoru se vračamo na naše običajno delo. Imamo še tri obrazložitve glasov. Začenjamo z poročilom gospe Kocolino. Gospod Andrej Kjene imam na svojem seznamu. Gospod predsedojoči, pozdravljam dejstvo, da je skupno, skupno število neregularnosti evropskih skladov v tendenci zmanjševanja. Nepravilnosti na področju kmetijstva so se zmanjšali za 34 odstotkov, kar je še posebej spodbudno. Močna vloga OLAF-a je eden od faktorjev, ki je prispeval k izboljšanju situacije. Pozdravljam predlog iz naše resolucije in sicer, da povečamo sodelovanje med državami članicami na področju davkov. Sem pa zaskrbljena, globoko zaskrbljena, zaradi tega, ker se goljofije povečujejo v novih državah članicah, sploh v Bulgariji in Romuniji. V deseterici so se povečale novih držav so se povečali minimalno v teh dveh državah pa za za 152 odstotkov, kar je zelo veliko. Treba je izboljšati nadzor in transparentnost eh, postopkov javnih naročil na vseh ravneh. Hvala lepa. Hvala lepa. Še kdo k poročilu Kocelino? Če ne, lahko nadaljujemo naslednjim poročilom. Tamaš Dojč, Evropska investicijska banka. Ponovno gospod Andrikine. Gospod predsedujoči, najprej naj se zahvalim gospodu Dojču za odlično poročilo. E, današnja temeljita razprava in naša resolucija ki sem jo potrdila, predstavlja dobro izhodišče za prihodne aktivnosti Evropske investicijske banke, še posebej ob upoštevanju strategije EU 2020. Ponovno naj povdarim, da pozivamo države članice Evropske unije, da daje večje zmogljivosti Evropski investicijski banki, tako da bi pomagali našim sosedam sploh na vzhodu, ki potrebujejo posojila investicije in zelo trpijo zaradi učinkov krize. Kompatibilnost med političnimi cilji Evropske sosedske politike in eh, sredstva, ki jih daje na voljo Evropska investicijska banka, morajo biti še bolj usklenjeni kot v preteklosti. Hvala lepa še kdo, ki želi besedo na to temo poročilu Deutschne. Potem prihajamo k zadnjemu poročilu in sicer k resoluciji o množičnih krsodejstvih v nigerijskem mestu Džus eh, v januarju in marcu. Ponovno, gospod Andrekjene. Pač, Januarja in marca smo bili priča množičnim grozodejstvem v nigerijskem mestu Džos, v kateri je bilo vključeno na tisoče ljudi, tudi ženske in otrok. Kar je potrebno v Nigeriji je Postopek sprave in njenega soubivanja med muslimani, ki živijo na severu in kristijani, ki živijo na jugo. Drugič, ob upoštevanju, da je Nigerija ena največjih proizvajalk nafte, po drugi strani ljudje še živijo v strašni revščini in nimajo nobenih koristi od črpanja nafte. Zato se je treba proti temu resno in učinkovito boriti. Evropska unija in njena pomoč Nigeriji se mora sredotočati na največje probleme, najbolj občutljiva vprašanja, tako da bi dosegli nek viden napredek v tej državi. Hvala lepa še kdo. Gospod Bilder. Ja, voorzitter het laatste nieuws van gisteren. najnovejše novice iz Džusa, ki sem jih prijel ta teden, so zaskrbljujoče. Na različnih krajih v tem mestu so umorili kristjane. E, člani islamske mladinske tolpe so ubili tri e, novinarje krščanskega časopisa in mladinska tolpa je ponosno sporočila, vse smo jih ubili. Se pravi, da se to nasilje ne kaznuje in žrtve so predvsem kristijani v Nigeriji. Več sto pri, eh, žrtev je bilo letos v Jostu in v okolici Josa. Torej, gre za pregon določenih verskih skupin. O tem smo govorili tudi že v preteklosti in zdaj gre za to, da se opozori tudi na odgovornost islamskih skupin. To nasprotje med krščanskimi in muslimanskimi skupinami v petem odstavku bi to morali bolj jasno zapisati. V resoluciji se Eh, celo izrekamo proti poenostavljenim razlagam. Tudi jaz sem proti takemu simplicizmu, vendar ne moremo, pravzaprav ne moremo govoriti o tem, pomagati moramo kristjanom in zato sem se vzdržal glasu, gospod Kali. Sem na pačnem sedežu, sem napredoval nekako, sam sem se povišal. Tukaj imamo veliko ko nasilje v Nigeriji in se se ukvarjam, ampak eh, rešitev je v dialogu, kot je povedal tudi podpredsednik eh, ZDA in potrebujem tudi trikrat izobraževanje, tako da bi lahko ta država uživala v miru. Joe Biden je govoril portorecov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 zapisnike te seje.